Delo bo jutri ob 12. Preden nadaljujemo z naslednjo uh, eh, razpravo, ust, bi vas sad povedal, da je re, resolucija, ki si sestavilo več uh, poslancev, uh, dobila podporo manj kot polovice članov parlamenta in zato bo skladu s, s pravilnikom objavljena v vseh uradnih jezikih in bo tudi preneš, to sporočilo smo tudi prenesli vsem naslovnikom. Naslednja točka je izjava Svetne komisije razmera v Moldaviji. Žel, mislim, da nas želi uh, gospod Watson opozoriti na prisotnost visokih predstavnikov Moldavije. Rad bi opozoril na.